naslovljeno na komisijo. Besedo predajam avtorju, gospodu Kosti, za pet minut. Gospa predsedujoča. Gospa predsedujoča, gospa komisarka, komisija, katere članice ste tudi vi, je večkrat rekla, da bo objavila akcijski načrt o mobilnosti v mestih. Ta načrt bi moral biti svetu in parlamentu biti predložen že jeseni. Komisija se je zauzela lani marca, ko je objavila zeleno knjigo o mobilnosti v mestih, da bo predstavila ta načrt. Ta načrt ste potem spet predstavili, tudi v svojem akcijskem načrtu o logistiki tovornega prometa v letu 2007 ste to ponovili, prav tako ste to ponovili o sporočilu v zvezi z internacionalizacijo eksternih stroškov v letu 2008. Čas teče, ampak ta akcijski načrt še vedno ni zaživel. Seveda se bližamo koncu tega mandata in odbor v Evropskem parlamentu, ki ga tu zastopam, se boji, da bo delo, ki smo ga upravili v zadnjih letih, šlo v nič. Zato, gospa komisarka, vas prosim, da me pomirite, da mi poveste, da je akcijski načrt pripravljen, da ga boste predstavili javnosti v naslednjih tednih, tako da bo tudi ta naš parlament lahko zaključil s predlogi, ki smo jih predstavili že v poročilu RAK, o katerem smo glasovali julija 2008. Gospa komisarka, Mobilnost v mestih je zagotovo fenomen, ki se dogaja tudi na lokalni ravni. V, pri tem vprašanju bo vedno lokalna raven prevladala nad evropsko ravnjo. Vendar to ne pomeni, da se ne more tega vprašanja rešiti brez posredovanja lokalne ali celo mestne ravni. Evropska unija mora določiti vlogo skupnosti na tem področju. Prav tako mora potem opredeliti načelo subsidiarnosti na tem področju. Komisija bi morala opraviti to nalogo, kajti s tem, ko ne opravljate svoje naloge, ne rešujete vprašanje povezanega z mobilnostjo v mestih, niti z varovanjem okolja. Kot vemo pa je 40 odstotkov CO2-ja, ki se ga izpusti v okolje, rezultat mestnega prometa. Kot vemo, je 50 odstotkov avtomobilskih nesreč takih, da se zgodijo v mestih. In vse to vpliva tudi na mobilnost v mestih. Tudi javni transport je pomemben. Seveda obstajajo razlike med posameznimi državami članicami, celo med posameznimi mesti. Gospa, vam govorim, zato prosim poslušajte seveda se standardi v zvezi z varovanjem okolja in cestnoprometni predpisi ter dostopnost do mobilnosti državljanov razlikujejo v posameznih mestih, ampak ali ne bi morali zagotoviti enakopravnosti vseh državljanov na tem področju. Zato potrebujemo ustrezne standarde, dobre prakse, minimalne cilje, tudi finančne spodbude, potrebujemo ustrezne inovativne predloge in primerljive statistične podatke. Evropska unija bi tu morala pomagati pri spoštovanju načela subsidijarnosti. Tako države članice kot lokalne skupnosti so lahko upravičeno ljubosumne na Evropsko unijo. Gospa komisarka, verjetno boste sedaj navedli cel seznam dobrih razlogov, zakaj zamujate z predstavitvijo tega akcijskega načrta. Zato se morate vprašati, ali lahko kakorkoli upravičite to, da niste izpolnili svoje naloge. Potrebujemo prave razloge, ne samo izgovore. Gospa komisarka, komisija je v zadnjem obdobju postala zelo previdna in ne želi reševati problemov ljudi zaradi tega, ker ne želi vznemirjati držav. Komisija bi morala biti veliko bolj aktivna. Žal pa v zadnjih šestih mesecih v času francoskega predsedstva komisija ni opravljala svojega dela. Delivery, delivery, delivery. To je tisto, kar želijo državljani. Državljani si želijo, da bi institucije opravljale veliko več, le tako bi jih lahko državljani tudi. Cenili. In ta mali akcijski načrt o mobilnosti v mestih bi lahko rešil tudi ta večji problem. Hvala. Sedaj pa gospa Vasiljeva, imenu komisije, izvolite. Hvala, gospa predsedujoča. Najprej naj povem, da gospod Držani obžaluje, da ni uspel priti sem, ampak je na zelo pomembni misiji na japonskem. Kar tako je k bistvu. Komisija je še vedno zavezana k razvoju politik Evropske unije, ko gre za mobilnost v mestih. Komisija je prepričana, da čeprav odgovornost za mobilnost v mestih leži predvsem pri lokalnih, regionalnih in nacionalnih organih, na nekaterih konkretnih področjih lahko dodamo vrednost tudi z aktivnostmi na evropski ravni. Mesta so si med seboj različna, ampak izzive imajo zelo podobne. Problemi pri mobilnosti v mestih so vedno večji in vplivajo na številne državljane, meščane in podjetja, ki se soočajo s težavami varnosti v prometu, omejenimi možnostmi javnega prometa, vedno večja gnečaje in tudi onesnaževanje v mestih. Naj ponazorim, kako pomembna je mobilnost v mestih. Nekaj številk. 60 odstotkov prebivalstva živi v urbanih območjih in 85 odstotkov evropskega BDP se ustvari tam. Vendar pa mesta generirajo tudi 40 odstotkov emisij CO2 in dva od, dve od treh nesreč se zgodijo v mestih. Tudi vedno večja gneča je vedno večji problem v mestih. Ta je odvisna za izgubo kakšnega enega odstotka BDP-ja na evropski ravni vsako leto. Trajnostna mobilnost v mestih je zato ključni element pri doseganju naših ciljev, ko gre za klimatske spremembe eh, in varnost prometa. Zato je komisija začela z številnimi aktivnostmi od leta 1995 naprej, zato da spodbuja izmenjavo najboljših praks poudarjali smo program Civitas, ki se je začel leta 2000. Leta 2007 smo pripravili zeleno knjigo o novi kulturi v mobilnosti v mestih. Ta je identificirala številna področja za izvajanje dodatnih aktivnosti na ravni Evropske unije za spodbujanje bolj zelenih in varnejših mest in tudi bolj dostopen javni promet v mestih. Ampak kaj lahko še konkretno naredimo na evropski ravni? Lahko pomagamo lokalnim organom za izvajanje zadevnih politik Evropski uniji in, in dajmo sredstva. Lahko jim damo informacije o inovativnih pristopih, zato da dosežejo boljše rezultate z manjšimi stroški. Lahko spodbujamo trge za nove tehnologije, naprimer za čista in energetsko učinkovita vozila in spodbujamo harmonizirane standarde za proizvodnje novih tehnologij. Evropska unija pa lahko poleg tega, tega tudi vodi organe k skupnim rešitvam, ki so medsebojno kompatibilne in zagotovi gladko delovanje enotnega trga. Zato bo komisija še naprej delovala v tej smeri. Menimo namreč, da tako kot večina zainteresiranih strani Lahko veliko pridobimo, če imamo spodbude na evropski ravni, ki spodbujajo pobude na lokalni in regionalni ravni. Zakaj smo torej sprejeli oziroma zakaj je prišlo do zamude pri sprijetju akcijskega načrta o mobilnosti v mestih? Menimo, da zdaj pogoji za sprijetje takšnega akcijskega načrta niso bili primerni do konca leta 2008. Moj kolega, gospod Tajani, pa vam zagotavlja, da se zavezuje k sprejetju tega akcijskega načrta, tako da bo spoštoval načela solidarnosti in proporcionalnosti. Komisija ne želi predlagati rešitve, ki bo kar primerna za vse. Ne, želimo pripraviti niz orodij, set orodja, ki bo omogočila mestom, da na integriran način se sooči s vprašanjem mobilnosti v mestih. In potem bodo lokalni organi tisti, ki se bodo odločali, kaj, katero orodje je bolj primerno za nje, glede na njihove cilje in potrebe. Zato, da se soočijo z različnimi pomisleki, kar se deva strateško vlogo Evropske unije, ko gre za mobilnost v mestnih, bo podpredsednik Adjani s konkretnimi aktivnostmi pokazal, kako lahko Evropska unija prinese dodano vrednost k večji mobilnosti v mestih. Na podlagi odzivov na zeleno knjigo in po razpravah z zainteresiranimi stranmi smo ugotovili, katere aktivnosti se lahko izvedejo in s temi bomo začeli kasneje letos. Nove rešitve in nove tehnologije bodo predmet novega javnega naročila, ki se bo zaključil konec marca. 50 odstotkov finančnih sredstev bomo zagotovili izbranim projektom, potem, ko bo direktiva o vozilih, ki so energetsko učinkovita, začne veljati enkrat marca, bomo s tem spodbujali tudi javna naročila za čista vozila in vozila, ki so energetsko učinkovita aprila bomo začeli, bomo postavili tudi spletno stran, kjer bomo podajali več informacij o dobrih praksah in financiranju podobnih projektov. Govorili bomo tudi o prihodnosti programa Civitas. Gradili bomo na ogromnem znanju, ki smo ga pridobili iz tega programa. Vedno več znanja imamo na voljo tudi o trajnostnih politikah o mobilnosti in zato bomo začeli tudi s podbujanjem zelenih con in s podbujanjem bolj interoperabilnih sistemov javnega prometa. Spostavili bomo tudi strokovno mrežo za internalizacijo zunanih stroškov. Prepričana sem, da ta sveženj aktivnosti, ki jih bomo s katerimi bomo kmalo začeli na ravni Evropske unije, bo, bodo pripomogle k večji mobilnosti v mestih. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa bomo prisluhnili govornikom v imenu političnih skupin. Gospod Rak, v imenu skupine EPP, za dve minuti. Gospa komisarka, pri vsem respektu pred komisijo in pred vami kot osebo, vi ste tiste vprašanje, eh, ki vam ga je postavil predsednik odbora Kosta, ignorirali, niste dali nobenega odgovora. Najprej ste upozorili na to in to smo eh, lahko prebrali že v zeleni knjigi o mobilnosti, da potrebujemo skupne evropske rešitve za problem, ki zadeva skoraj vsa evropska mesta, bodi si na en ali drugi način. Glede mm, na to, da so včasih isti oziroma eh, zelo različni problemi. Eh, pred nekaj meseci smo to že pozdravili in mi smo predloge komisije, ki so bili obljubljeni, eh, z veseljem sprejeli. Teh pa ni. In če ste hoteli z vašo izjavo kaj povedati, Mm, jaz sem si zapisal, da enostavno ne bo tega načrta, akcijskega načrta. Zakaj ne? To, kar slišimo v tej hiši in v tej Evropski uniji, slišimo zelo dosti. E, je to verjetno povezano s tem, da obstaja država članica oziroma več držav članic, ki z besedilom niso uh, zadovoljni, zato ker imajo občutek, da bi lahko to ogrozilo subsidijarnost. Uh, eh, parlament je jasno povedal, da ne bomo posegli v subsidijarnost in vi ste rekli, da nočete predstaviti enega načrta za vse. Ampak, če ne predlagate nič, to tudi ni nobena rešitev. In na vsak način morate ta korak narediti. Izpolnite to obljubo. E, ponovna izvolitev komisije ne bo zagotovljena s tem, da se nič ne zgodi in e, da to, da ene države ne bi užalili. Zagotovljena bo ponovna izvolitev, če boste naredili kaj dobrega. Hvala lepa, gospod Savarijo, imenu skupine socialistov za dve minuti. Hvala lepa. Gospa komisarka, potrdili ste pobudo Evropskega parlamenta in rekli ste, da zaradi očitnih razlogov, to pa je pomen mestnega transporta in tudi pomen ciljev na področju podnebja, to so razlogi, zakaj Evropa ne sme zanemariti mestnega prometa. Gospod Baro je v zeleni knjigi sprejel določene obveznosti, mi smo potrdili zeleno knjigo. Tega akcijskega načrta ne morete sedaj kar tako odpraviti. Rekli ste tudi, da ga na nek način skrivno pripravljate in izvajate, vendar tega ne morete storiti brez sodelovanja Evropskega parlamenta in brez nadzora Evropskega parlamenta. Vesel sem, da pri tem vprašanju sodeluje gospod Rak. Evropski parlament je tisti, ki je predstavil akcijski načrt v, svoji, v svojem poročilu na lasno pobudo. In to je nenavadno, ker smo mi pripravili načrt na mesto vas. Mi se bomo tudi na, obrnili na novega komisarja, ki ga bomo zaslišali v odboru za promet, ko bo nastopila nova komisija in zagotovo se bo parlament takrat lahko izrazil. Žal pa Evropska komisija danes popusti vsaki najmanjši želji vsake države. Evropska komisija se je odločila, da ne bo več igrala vodilne uloge v Evropi, da bo samo igrala nekega posrednika med državami članicami. Zato se danes mi pogajamo o akcijskem načrtu, mi ga pripravljamo in zagotovo bo naslednji evropski komisar moral rešiti to vprašanje. Hvala lepa, sedaj pa gospod Bopvi za dve minuti in pol v imenu skupine Alde. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospa komisarka. Z vsem dolžnim spoštovanjem, gospa komisarka, tako do vas, kot do vaše funkcije, si bomo vseeno dovolil izreči dve stvari na podlagi vašega uvodnega govora. Vi ste skušali na nek način utopiti ribo, ampak to vam ni uspelo namreč rekli ste katera poglavja bi morala vse biti vsebovana v tem akcijskem načrtu. Tako sam kot svoji kolegi, kot moji kolegi smo seveda lahko zadovoljni z predlogom. Vendar ste vi dokazali, da v Evropski komisiji imate na voljo elemente, da pa ne morete objaviti akcijskega načrta v celoti podali ste tudi nekaj obrazložitev. Če sem prav razumel tolmačenje, ste rekli, da pogoji niso primerni. To ste rekli na začetku drugega stavka, ampak v generalnem direktoratu za transport očitno nimajo na voljo dovolj informacij. Gospod Baro, je, ko je govoril o zeleni knjigi, rekel ravno nasprotno, da je komisija dobro pripravljena in ima na voljo vse elemente. Potem ste rekli tudi, da pogoji niso ugodni, ampak nekatere države bi temu nasprotovale. Gospa komisarka, kolikor sam vem, je komisija neodvisna od držav članic, zato ne morem niti za trenutek verjeti, da ste popustili pod pritiskom nekaterih držav članic. Potem je tu še tretja hipoteza. Namreč ker ni ugodnih pogojev, ste rekli, da je tudi znotraj komisije prišlo do razkola in da zaradi tega ne morete predstaviti akcijskega načrta. Upam, da to ni res. Z Evropskim parlamentom ste že začeli razpravo o tej temi, vendar ste razpravo še preložili na prihodnje leto. Podpredsednik Barok, ko je govoril o zeleni knjigi, tega ni umenil. Zato, gospa komisarka, samo še nekaj tednov je dovolitev. In lahko vam povem, da ta akcijski načrt predstavlja na najboljši način, kako pomembna je Evropa, izpostavlja tudi načelo subsidijarnosti. Zato močno obžalujem to zamudo in upam skupaj z ostalimi kolegi, da boste to napako čim hitreje tudi odpravili. Hvala. Hvala lepa v imenu skupine zelenih in gospa predsedujoča, dame in gospode, vstaljna eh, zakasnitve in vaše besede, gospa komisarka, to ne moremo sprejeti, eh, časa je vedno maj. Eh, mestni promet igra pomembno vlogo v podnebju. Eh, tu se proizvaja 70 odstotkov toplogrednih plinov in v eh, Evropski uniji bi moralo uspeti doseči cilje, ki jih imajo. Velik potencial potencial tega pa je v mestih in eh, avtomobili, ki vozijo v mestih, eh, vozijo na kratke razdalje, manj kot 6 km. In bilo bi treba spodbuditi ljudi, da eh, se poslužujejo javnih prevoznih sredstev. In zdaj, kako bo eh, Evropska unija lahko pomagala mestom, to je zdaj pomembno. In eh, zelena knjiga, moram reči, da ne predstavlja nobene dodatne vrednosti. Mi bi hoteli, da se subvencionirajo funkcioniranje Evropske unije eh, bolj okoljoprijazno izvaja samo 20 odstotkov eh, eh, subvencij gre za enkrat v javni promet in v železnico. In eh, jaz moram reči, da obstaja že svežen o železnica, kjer je to jasno napisano. Mi hočemo imeti trajnostno mobilnost in hočemo zagotoviti tudi varnost prometa z omejitvijo prometa na 30 km na uro. Eh, to ni samo dobro za podnebje, to zmanjšuje tudi število nesreč, kajti vsako leto umre na evropskih cestah 40 tisoč ljudi. Sedaj pa bomo prisluhnili še ostalim govornikom. Najprej gospod Vlasek za dve minuti. Vážená paní predsedajúci, dámy a pánové, eh, je samozrejme. Gospa predsedujúča, gospe in gospodje. Žal mi je, da je res prišlo do te zamude pri objavi tega dokumenta in akcijskega načrta. 70 odstotkov prebivalcev v Evropi trenutno živi v mestih. V našem interesu je, da zagotovimo bolj dostopno in varnejšo javno prometno omrežje, ki bo bolj prijazna do uporabnikov. Pričakujem, da bo dokument, takrat, ko bo objavljen, da ne bo zajemal samo novih trendov, ampak bo vseboval tudi različne trende novih možnosti transporta, vključno s kolesarji in pešci. In takrat se bodo lahko meščani sami odločili, kaj je bolj primerno za nje in za njihovo občino. To je temeljni pristop, ki ga moramo zauzeti. Zagotoviti moramo finančno podporo iz strukturnih skladov, zato da lahko finance damo na voljo tudi v te namene. Hvala lepa, gospod Gentini, za dve minuti. Gospa predsedojoča, gospa komisarka, sama se strinjam s pripombami kolegov, ki so govorili pred menoj. Mestno okolje danes predstavlja temeljni del našega vsakdana, pa ne samo za tiste, ki živijo v velikih ali srednje velikih mestih. Komisija je predstavila v zeleni knjigi tudi podatke, ki kažejo na to, da je mobilnost v mestih vse večja. 70 odstotkov evropskih prebivalcev živi v mestih, kar pomeni, da se tudi ogromno BDP-ja proizvede v mestih tako pravi tudi komisarka, ki je navajala te podatke iz leta 2007. Ti podatki se niso kaj dosti spremenili, so se pa povečali zastoji v mestih. Prav tako moramo razpravljati veliko več tudi o okolju. Ne moremo namreč pozabiti na vsa prizadevanja Evropskega parlamenta v zadnjem obdobju, zlasti na področju energetsko-podnebnega svežnja. Regionalna politika Evropske unije je že zagotovila finančna sredstva dve milijardi evrov smo porabili tudi za sklad za regionalni razvoj v zadnjem mandatu za leto 2007 do 2013 pa smo predvideli približno 8 milijard evrov. Tudi kohezijski sklad lahko pomaga pri teh ukrepih, zato se mi zdi resnično zelo potrebno, da si Evropa zagotovi skupno politiko, skupen akcijski načrt na tem področju. Pri tem je seveda treba uh, spoštovati tako načelo subsidijarnosti kot pristojnosti držav kot lokalnih skupnosti. Koristi bomo imeli vsi. Zato je težko razumeti, zakaj načrta, ki je tako pomemben, še niste objavili. To je tudi namen ustnega vprašanja, ki ga vlaga odbor za transport. Namreč zanima nas, zakaj do tega akcijskega načrta še ni prišlo. Sama predstavljam odbor za regionalni razvoj in podpiram to ustno vprašanje. Zato upam, da bo komisija še enkrat razmislila o tem vprašanju in čim hitreje objavila tudi akcijski načrt o mobilnosti v mestih, ker bo prinesel veliko pozitivnega. Hvala. Hvala lepa, gospod Olbrich, za dve minuti. Pani predsednica, pani komisar, šanovni państvo. Gospa predsedujoča, gospa komisarka, gospe in gospodje. Očitno je, da teme, ki se tičejo mobilnosti v mestih in mestnega transporta, so povezane tudi z ekonomskim razvojem in varstvom okolja. Brez dvoma. Zato tega ne smemo postavljati pod vprašaj. Delo Evropskega parlamenta pri zeleni knjigi je pokazalo, da je tu še veliko drugih odprtih vprašanj, naprimer delitev pristojnosti med nacionalnimi organi, regionalnimi in mestnimi organi in evropsko ravnjo. Obstaja nekaj dvomov, ali naj se Evropska unija sploh ukvarja z lokalnimi vprašanji, ali naj to prepustimo nacionalnim in lokalnim organom. Naj vas upozorim na dejstvo, da med razpravo se je pojavilo še eno vprašanje. Namreč ali na zelena knjiga vodi k aktivnostim, ki bodo pomagale mestom, ali bodo to aktivnosti, ki bodo zavezovale mesta, da izvajajo nekaj aktivnosti. Menimo, da moramo predvsem pomagati mestom. Vprašanje, ki se postavlja danes, pa je, kakšen je cilj Evropske komisije pri predstavitvi zelene knjige, kakšen je dolgoročni načrt Evropske komisije ali je komisija želela vzpostaviti dinamične aktivnosti ali samo ugotoviti, kakšno je mnenje v zvezi s temi vprašanji. Komisija, vsaj tako se zdi, da po prvih odzivih ostaja skeptična in da komisija še vedno razmišlja o tem, kakšne aktivnosti naj oblikuje. Ampak mislim, da se moramo dokončno že enkrat odločiti. Hvala lepa za dve minuti, gospod El Kadravi. Eh, Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospe in gospodje, spoštovana komisarja. Podpiram tiste kolege, ki so izrazili nezadovoljstvo z vašim odgovorom. Gospa komisarka, rekli ste, da bo komisija prišla na dan s številnimi predlogi, ko gre za mobilnost v mestih. Ja, seveda, to je vaše delo, ampak nismo vas prosili tega, prosili smo vas za koherentno vizijo, za akcijski načrt, ki bo podrobno predstavil ukrepe in politike, ki jih namerava Evropska komisija začeti v naslednjih letih. Evropska komisija nas zdaj privablja v razpravo za to, da dobi več informacij. Prav tako pa v razpravo vključuje tudi zainteresirane strani. Zdaj pa vas mi pozivamo, da pozovete svoje kolege, da pripravijo konkreten akcijski načrt. Mislim, da ste ugotovili, kakšno je stanje danes, kakšna je temperatura, tudi pritisk v Evropskem parlamentu je kar visok, nekaj mesecev pred volitvami. In jasno je postalo, da je mobilnost v mestih problem, s katerim se soočamo vsi v Evropski uniji. V vseh evropskih mestih se soočamo s problemi mobilnosti. Evropska unija pa lahko igra zelo pomembno vlogo pri iskanju rešitev, ki bi se lahko uporabile v različnih mestih. Rešitve na podlagi novih tehnologij, pri sprejemu novih standardov, ko gre za nove tehnologije in tudi pri razširjanju najboljših praks na ravni Evropske unije lahko bi vzpostavili nove transportne načrte, podporne finančne mehanizme bi lahko vzpostavili. Gospa komisarka, še enkrat pozivam vas, da še enkrat razmislite o odgovoru, ki ste nam podali in vas pozivam, da akcijski načrt pripravite čim prej. Hvala lepa, zdaj pa postopek HDI. Najprej gospa Tikao eno minuto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 razvoj na evropski ravni na tem področju. Kaj je odgovor komisije? Obstajajo številni stroški, ki izhajajo iz zastojev, e, velik del e, BDP-ja. Da pa bi e, se izognili tem zastojem, je treba seveda investirati. Investirati v e, primestni promet in v nova vozila. Praga je naprimer zelo dobro eh, rešila ta problem, uvedli so ekološke avtobuse za primestni promet. Eh, jaz eh, predlagam, da bi za te ukrepe uporabili tudi sredstva iz strukturnih skladov. S tem bi pospešili mobilnost. Hvala. Gospa komisarka, izvolite. Madam president. Gospa predsedujoča, spoštovani poslanci recenim vaše prispevke, ki jih bom posredovala podpredsedniku Ađanju, ki, kolikor vem, je zavezan doseganju ciljev. Akcijski načrt je v delu in je v našem načrtu za leto 2009 in takrat in zagotovo ga bomo letos pripravili. Brez dvoma bomo upoštevali vse, kar ste povedali. Ocena vplivov je že bila dokončana, kolikor vem. Upam pa, da bo akcijski načrt je v zakonodajnem programu in bo prišlo do njega še letos. Hvala. Razprava je s tem zaključena. Na dnevnem redu pa imamo ustno vprašanje komisiji o reviziji sporočila o radiodifuziji, državna pomoč za javno radiotelevizijo. Besedo dajem avtorju tega vprašanja, gospodu Viserju, za pet minut. Mevrouw de voorzitter,